Pristojne grške oblasti so me obvestile, eh, da je postopek eh, zoper Sotirios Zaranjopolos bil eh, ustavljen. Dobil sem tudi